135 poslovnika Evropskega parlamenta. Prva tema, kamboški osnutki zakonov za nevladne organizacije in sindikate. Besedo dobijo avtori predloga resolucije. In sicer najprej gospod Ernest Maragal, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kakor veste, mi podpiramo to resolucijo. skupaj z drugimi avtori in upam, da jo podpirajo tudi policijske skupine. Ampak ob tem imamo določen pomislek. E, no, zdaj smo že navajeni na to, da se določene zadeve ponavljajo, da vedno znova izražamo skrb s pričo določenih dejstev. Skratka, gre za teme, ki jih vedno znova obravnavamo. O Kambodži smo nazadnje govorili januarja 2014. Zdi se, da obstaja tam neko nerešljivo protislovje med uh, gospodarskim razvojem in pa spoštovanjem človekove pravice in pravne, tež, uh, pravne države. Uh, gre za vprašanje osnovne, osnovnih socialnih norm, delovnih uh, Eh, pravic delavcev in tako naprej. Sedaj eh, se je pojavila nova pobuda kamboške vlade, ki sploh ne upošteva splošno veljavnih načel eh, glede pravne države, ne upošteva pravic delavcev, sindikatov, ki bi morali uživati te osnovne pravice. No in istočasno smo v Kambodži še vedno priča nekim pojavom, ki se dogajajo že leta in leta, eh, recimo razlaščanje kmetov, eh, sprejmanje koncesij, industrializacija, prisilna in tako naprej. pa tudi manjše delavnice, obrtniki so žrtve kršitev človekovih pravic. Obstaja močna povezava med tamkajšnjo proizvodnjo sladkorja iz sladkornega trsa in pa našimi potrošniškimi navadami. Zato se sprašujem, Gospod predsedujoči, ali pri tej pobudi vse razen orožja ne bi morda morali eh, tudi spremljati, kako se ta dogovor eh, izvaja v, izvaja v realnosti, prav tako pa bi morali sprejeti novo, um, nov moto, ki bi se imenoval Nothing without rights. Hvala lepa. Grazie, grazie. Gospod Korao, hvala lepa. Menim, da je predpostavka, iz katere moramo izhajati, ko govorimo o eh, Kambodži, to, da smo mi konec koncev največji financer vseh razvojnih projektov, ki potekajo v Kambodži. Pogosto smo tudi uporabili kamboške nevladne organizacije za izvajanje takšnih razvojnih pobud. Tako da mislim, da je problem, s katerim se soočamo, zelo velik problem. Pomembno je, da se zavedamo, da novi osnutki zakonov nameravajo zelo omejiti svobodo sindikalnega združevanja, združevanja v nevladne organizacije. In eh, na ta način bomo težko mm, še naprej zagotavljali razvoj v Kambodži. Tako da mislim, da je ta resolucija ključna z tega vidika namreč, da se zagotovi, da bo šla država naprej, ne pa da bo nazadovala in še naprej moramo vzdrževati dialog, zato da podpiramo lahko razvojne projekte, ki bodo Kambodžo lahko popeljali v boljšo prihodnost. Hvala. Grazie, onorevole Corrao. Hvala, gospod Corrao. Naslednji, gospod Mark Demesmaker. Hvala lepa. V Kambodži eh, vladna stranka s tem spornim zakonom želi ometi delovanje nevladnih organizacij v času, ko se morajo nevladne organizacije in sindikati zagovarjati glede svojih aktivnosti, tudi glede svojega financiranja, jih eh, vlada obtožuje, da so nekakšna fronta za tuje eh, sile z namenom destabilizirati legitimno oblast. Lex Langu, to je ime tega zakona, želi omejiti delovanje. Več kot 5000 nevladnih eh, organizacij, ki temu nasprotujejo, želijo javno razpravo, ne pa da se takšen zakon uh, po hitrem postopku sprejme v parlamentu. Tudi na eh, stotine ogorčenih državljanov protestira proti temu omejevanju pridobljenih demokratičnih pravic. Želimo, da se ta zakonodaja ustrezno pregleda v polnem sodelovanju z državljani. Gospod eh, Žiron Lenars, izvolite. Hvala lepa predsedujoči, hvala tudi komisarki Malmstromovi za njeno prisotnost danes tu, to vsekakor zelo cenimo. Zelo me veseli, da imamo tako močno enotno stališče v Evropskem parlamentu. Stališče, ki v osnovi pravi tam, kjer cveti civilna družba, tam eh, cveti tudi demokracija. Tam, kjer sindikati lahko dobro delujejo, tam tudi demokracija cveti. Tako da je naše sporočilo kamboški vladi jasno. Umaknite ta zakon o nevladnih organizacijah in eh, umaknite ta zakon o sindikatih. In pomembno je, da vsakršna mora biti na prihodna zakonodaja na tem področju spoštuje mednarodno priznate temeljne pravice in da se sprejema le v vključujočem procesu, ki vključuje tudi dialog z vsemi deležniki, z nevladnimi organizacijami, s civilno družbo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Paloma López Bermejo, ena minuta. Gracias, Hvala, predsedujoči. Evropski parlament tako kot eh, komisija zahteva podpis eh, neagresivnih pogodb z državami v razvoju, ki preprečuje agresivno širjanje njihovih korporacij, v teh državah. To ima seveda tudi negativne posledice, naprimer preganjanje kmetov iz njihovih ozemelj in pa izkoriščanje tovarniških delavcev. Pozivamo kambaško vlado naj spoštuje konvencije mednarodne organizacije dela na področju sindikalnega in delovnega prava, eh, prava naj eh, omogoče delavcem, da se združujejo v skupine in da naj ustavi Eh, prekomerno izkoriščanje zemljišč strani velikih korporacij. Ampak uloga eh, Evrope je več kot, da spoštujemo na ta osnovna načela. Morali bi se zavzeti za pravice delavcev in pravica do zemlje je vključena v eh, sporazume o, o partnerstvu in sodelovanju. Samo na ta način bo Evropa lahko um, preprečila to izkoriščanje delavcev v teh državah. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Mariče Šake. Ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Vse nas skrbi, da bo ključna vloga, ki jo igra kamboška civilna družba in približno 5000 eh, nevladnih organizacij registriranih, eh, vsekakor eh, trpela nekakšno zadušitev do svojega delovanja s pretim te zakonodaje. To je v neskladju s kamboško ustavo, pa tudi v neskladju z mednarodno pravnimi zavezami ki jih je sprejela ta vlada. Glede na našo visoko zavezo za spoštovanje človekovih pravic, Evropska unija v obdobju 2014-2020 namenja približno 410 milijonov evrov za krepitev demokracije in zato pozivamo, da kamboška vlada spoštuje vitalno ulogo sloboščin, ki jih zagovarjajo nevladne organizacije in eh, te seveda omogočajo tudi cvetočo rast in eh, razvoj družbe. Zato pozivamo kamboško vlado naj spoštuje pravice nevladnih organizacij. Hvala lepa. Besedo zdaj dobi Jozef Weidenholzer, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kambodža je ena od držav, ki je pod uh, največjim pritiskom na tem svetu. Uh, režim Polpota je zahteval več kot 3 milijone žrtev in to je še vedno senca, ki je na to državo. Dolga leta je trajalo, da je ta država lahko prišla v obdobje več demokracije in individualnih eh, svoboščin. To je uspelo šele v zadnjih letih in eh, civilno-družbeni angažma seveda ima tudi vse večji pomen v tej državi. In eh, zato je tudi se nekako zamajal Eh, režim, nekdanji režim. In zato je prilovanje vredno, da se ravno zdaj omejuje delovanje nevladnih organizacij. Ravno v primeru Kambođe je potrebno storiti vse za to, da bo pod demokratične oživitve Kambođe lahko šla naprej in da se ne bo prekinila že na samem začetku. Hvala lepa v imenu skupine SD gospod Mark Tarabela. Ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisarka, spoštovane kolegice in kolege. 30. junija je na stotine uh, aktivistov, sindikalistov uh, šlo na ulice Pnompena, da bi na ta način izkazali uh, svojo ogorčenost nad novim osnutkom zakona o nevladnih organizacij in uh, združen, ki ga skuša sprejeti kambožka vlada tudi sam eh, želim eh, izraziti svoje ogorčenje nad eh, tem osnutkom zakonodaje, ki omejuje svobodo govora. Tudi pravice delavcev so vedno bolj omejene pod vedno večjim pritiskom. Pred devetimi leti sem bil v Kambodži, da preverimo, ali napredujejo na poti spoštovanja človekovih pravic. In kot je bilo rečeno na začetku, smo mi prva donatorka Eh, mi smo tisti, ki dajemo denar predvsem za razvojno politiko in zato bi verjetno bil čas, da ponovno odpošljemo misijo v to državo, da preverimo, ali gre ta država še vedno po pravi poti in da morda eh, jasno eh, povemo, čemu je namenjena naša pomoč in da se ponovno morda vzpostavi ustrezno ravnovesje. Hvala lepa. Prehajamo na prosto razpravo. besedo bom dal po eni osebi iz posamezne politične skupine. Najprej gospod Irži Pospišil, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Moram reči, da sem zelo vesel, da sem lahko prisluhnil tej razpravi v eh, češki vladi, ki je odgovoren tudi za zakonodajo, ki je urejala pravico do združevanja. Zato je jasno, da je to drž pravica, ki mora biti uzakonjena v vsaki državi članici in tudi Kambodža mora sprejeti zakonodajo, ki bo skladna z evropskimi standardi, da bo vsakršna nevladna organizacija, vsakršno združenje, ki izpolnjuje zakonske eh, pogoje, ustanovljena zgolj z registracijo in država ne more preprečevati ustanavljanja takšnih eh, organizacij v Kambodži. Zelo dobro je zato, da se to izpostavi in da to vežemo tudi na finančno pomoč, ki jo namenjamo eh, Kambodži. Če Kambodža ne bo spremenila svoje zakonodaje, bi to moralo imeti učinek tudi na finančno podporo, ki jo ponujemo. Besedo dobi gospod Franzulika. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi izrazil zaskrbljenost zaradi osnutka zakonodaje, ki jo sprejema kambožka vlada, kateri namen je omejiti svobodo združevanja, svobodo izražanja, svobodo eh, zbiranja na javnih mestih in to bo bistveno omejilo manevrski prostor za civilne družbe v Kambodži. Najnujnejši zakon, ki ga zdaj sprejemajo, bo bistveno omejil možnosti sodelovanja z nevladnimi organizacijami in eh, prav tako bo otežil sodelovanje v programih razvojnega sodelovanja. Nevladne organizacije so pomembno prispevale k eh, obnovi spravi in eh, razvoju v Kambodži v zadnjih letih in glede na spoštovanje človekovih eh, pravic in eh, temeljnih eh, načel, ki izhajajo iz, iz splošne deklaracije o človekovih pravicah. Mislim, da moramo pozvati kamboško vlado, da to zakonodajo umakne. Hvala lepa, gospod Jakovčič. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po vsem, kar je Kambodža preživela, po vojnah, po vojnah, tragedijah, ki so se odvijale v Kambodži, smo pričakovali napredek te države. S temi odločitvami pa gre Kambodža nazaj, ne pa naprej. Gre za eh, poskus ugrabitve države, za poskus omejevanja ali celo ukinjanja sindikalnih pravic. Potem je tu omejevanje svobode združevanja in drugih človekovih pravic. Vse to je znak, da Kambodža dela korak nazaj. Država, za katero smo gojili simpatije, država, za katero smo verjeli, da lahko dobro sodeluje z Evropsko unijo. In tu moramo zagovarjati jasno načela. Mi moramo in imamo tudi pravico zahtevati, da se spoštujejo tiste vrednote, ki jih delimo mi in če Kambodža želi, želi sodelovanja z nami, mora prav tako spoštovati tiste elementarne vrednote, ki jih neguje Evropska unija. Hvala lepa gospod eh, Castaldo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Smo nekako pred trojnim atentatom na svobodo in temeljne človekove pravice, atentatom na mednarodne organizacije in na sindikal, sindikalne organizacije. Kamboški premijer se je vedno bolj nagibal v avtoritarno smer in ta zakon je tudi znak tega, podobno kot eh, zakonodaja o kibernetski kriminaliteti, eh, ki bo verjetno prav tako namenjen temu, da se omejuje svoboda izražanja na spletu. Pomembno je, da se zavedamo, da zahtevamo veliko od Kambodže in veliko moramo zahtevati tudi od nas sami, da bomo imeli eh, zunanjo politiko, trgovinsko politiko, ki bo skladna z našimi načeli, ne pa, da bomo kupovali zemljo v Kambođi in s tem podpirali avtoritarni režim. Svoboda izražanja, svoboda državanja so pravice, ki so neotujljive in zato mislim, da moramo zahtevati jasen odgovor komisije, eh, ki mora zahtevati od kambočke oblasti, da čim prej umaknejo to zakonodajno pobudo. Hvala lepa, gospod Kastaldo. Gospa Morvaj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, ne bi zdaj rada kogarkoli tu provocirala. To sprašujem z veliko ljubezni in resnično upam, da imate slušalke na glavi, gospa komisarka. Me slišite? Da, dobro. Ste slišali za primer Judith Siman, ki je sindikalna voditeljica, vsaj bila je sindikalna voditeljica na Mađarskem, zelo priljubljena in ravno kar so jo obsodili na tri leta zapora zaradi njenih dejavnosti kot eh, sindikalna voditeljica. Okoličine so bile zelo čudne. Šlo je za vodjo policijskega sindikata in vsi so jo potem eh, spoznali 36, ko je policija brutalno napada demonstrante na ulicah Budimpešte. In ravno ona je bila tista, ki je svoje kolege pozvala, da naj ne ukrepajo po navodilih, ki so jih dobili. In to je smešno, da se lahko to dogaja v demokraciji. Hvala lepa, zdaj pa v imenu komisije gospa Malmström. Hvala lepa, predsedojoči, gospe in gospodje. Mislim, da govorimo o Kambodži in na Mačarsko se lahko vrnimo kdaj drugič. Kot vas je večina izpostavila, Kambodža ima zelo živahno civilno sfero in veliko civilnih eh, organizacij je dejavnih. In potem tak zakon o organizacijah civilne družbe bil potreben za preglednost v sektorju. Z Evropske unije spremljamo to zelo pozorno odkar se je predlog zakonodaje pred eh, več leti pojavil. To je bil predmet formalnih in neformalnih sestankov med EU in kamboško vlado. Naša delegacija in naš veleposlanik tam so zelo dejavni in imajo veliko stikov, zato da zagotovimo, da so naši pogledi kristalno jasni in da se posredujejo vladi. Jasno smo povedali, da taka zakonodaja bi naj omogočila, svobodo združevanja in izražanja v Kambodži, ne pa preprečevala. Demokratični postopek mora biti pregleden in mora vključevati smiselna posvetovanja z vsemi zainteresiranimi stranmi. Kultura dialoga je podlaga za kakršnokoli demokracijo, dialog s civilno družbo, opozicijo, zasebnim sektorjem. Samo s tem dialogom bomo lahko upoštevali potrebe in pomisleke tistih, ki jih taka zakonodaja zajema. Vključujoč postopek bo omogočal izvajati zakone, ki so v interesu ljudi. Skupščina Kambodže mora tukaj odigrati pomembno vlogo, tako da pozdravljamo odločitev skupščine, da bodo organizirali posvetovanja o osnutku zakona o organizacijah civilne družbe. In upamo, da bo do ta posvetovanja tudi odražena v besedilu. Nekateri izmed vas imate tudi stike s poslanci kamboškega parlamenta. To je dobro, zato da jim bomo pomagali okrepiti zmogljivosti, nadzor in zboljšati zakonodajo v tesnih stikih s civilno družbo in v duhu dialoga. Nadaljevali bomo s spremljanjem razmer, potek dogodkov, kajti včasih, ko civilna družba in sindikati se pogosto soočajo z ovirami in omejitvami v veliko državah, ima sedaj Kambodža možnost dokazati, da je resnično zavezana krepitvi demokracije. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Prejel sem eh, sedem predlogov resolucij eh, skupine zelenih, skupine ETD skupine EKR, skupine ELS, skupine GUE-NGL, skupine ALDE in skupine SD. S tem zaključujemo razpravo.